Gospe in gospode, spomnili se boste, da sem proti gospodu Korbino Mikejo izrekel sankcijo za nesprejemljive pripombe o afriških migrantih eh, z 7. junija. Eh, sankcije sem izrekel 6. 7. Gospod Korbin Mike je vložil ugovor proti temu predsedstvo se je ukvarjalo z tem, to pritožbo in soglasno potrdilo mojo odločitev. Gospod Korvin Mike z tega izgublja dnevnice za obdobje desetih dneh in se izključuje od vseh eh, nalog Evropskega parlamenta za pet dni, ne glede na izvajanje glasovalne pravice na plenarnem zasedanju. In sicer sankcije začne veljati danes 12. septembra. Pristojni italijanske oblasti so me obvestili o izvolitvi gospoda Anđela Čoka 7. julija. Gospod Čoka bo nadomestil gospoda Gianluco Bonano. Pozdravljam novega kolega in eh, naj vas eh, spomnim, da v skladu z eh, poslovnikom zdaj lahko.